računskega sodišča. Gospod Šoltes želi besedo. Gospod Šoltes, izvolite. Uh, thank you, uh, Mr. President, uh, dear colleagues. Hvala, spoštovana predsednica, kolegice in kolegi. Odbor za nadzor proračuna je predsednil, je ocenil kandidaturo Betine Jakobsen. Uh, Potem smo tudi imeli zaslišanje s gospod Betino Mešel Jakobsen na zasedanju našega odbora 17. junija. Gospa Jakobsen je v svoji karieri kot eh, podpredsednica Danskega računskega sodišča izkazala eh, odličnost v tehničnem znanju in popolni neodvisnosti. Vse to so kvalitete, ki mislim, da morajo predstavljati standard za nadaljne kandidature. S pozitivnim glasom bo Betina Mišelja, ko sem postala šele peta članica te sestave računskega sodišča. To torej pomeni, da morajo tudi države članice storiti več za to, da bo to postala institucija, ki bo bolj uh, uravnotežena med moškimi in ženskimi. Gospa Jakobsen je uh, izrazile svojo zavezo po polnemu sodelovanju z Evropskim sodiščem in uh, računskim sodiščem in našim odborom. In mislim, da moramo predvsem zagotoviti učinkovito rabo evropskega denarja in upravljanja politik. Naj tudi povem, da popolnoma podpiram pobudo za aktualizacijo vprašalnika za kandidate, da se na ta način dobi še več pogleda v neodvisnost eh, in preteklo kariero kandidatov. Odbor Kont pa ponoma podpira ambicije Evropskega računskega sodišča, da se bolj osredotoči na uspešnost eh, porabe eh, sredstev in sodelovanje z Evropskim parlamentom pri, parlamentom pri opredeljevanju nalog. Kot eh, nekdani predsednik računskega sodišča moram reči, da z velikim spoštovanjem do poklicne poti gospe Jakobsen in spolno podporo njene kandidature, ki jo tudi izkazuje odbor KONT. Pozivam eh, naš zbor, da sledi priporočilu odbora KONT in glasuje za gospo Betino Mišel Jakobsen kot eh, novo dansko članico Evropskega računskega sodišča. Hvala. Merci. Hvala, prehajamo na glasovanje in sicer je glasovanje tajno. Glasujte, prosim. Le vote clos. Konec glasovanja. sprejeto. Prehajamo na poročilo Maštarka. Izvrševanje pravic unije po mednarodnih pravilih trgovanja. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. naslednje poročilo gospoda Maštalke, zaščite pred škodljivim oblikovanjem cen plovil. Glasujemo poimensko. Levoci klub. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Ferreira. Ribolovne možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele ob obali francoske Gvajane. Gospod eh, Ferreira, želite besedo? Ne? Ja? Izvolite. Obrigado, prezident. Desde... Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Že več let ladje za zastavo Venezuele ribarijo okrog francoske Gvajane. To ustvarja delo na mesta in tudi krepi gospodarstvo v francoski Gvajani. Sedaj pa poskušamo zagotoviti neke vrste okvir za to dejavnost. Če ne bi bilo nepotrebnega institucionalnega spora, ki ga je sprožil svet, potem bi to lahko rešili zelo hitro. No, spor je sedaj rešen in predlagamo, da čim prej podpremo to priporočilo. Republika Venezuela prav tako spoštuje vse zahteve iz tega sporozuma, še posebej kar zadeva ciljne vrste, lokalizacijo plovil, tehnike, ulova in vsega ostalega. Zato mislim, da moramo to podpreti. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje, enotno glasovanje, poimensko glasujte, prosim. Ne bo teklo. Konec glasovanja. Sprejeta. Poročilo Gardija eh, za bal in sicer predlog spremembe proračuna številka 4, eh, 4 2015. Enotno glasovanje. Glasujte, prosim. V teklu. Konec glasovanja. Sprejeta še naprej, ista poročevalka, predlog spremembe proračuna številka 4-2015, to pravo sredstvo solidarnostnega sklada EU za Romunijo, Bolgarijo in Italijo, enotno glasovanje, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Murešen. Uporaba sredstev solidarnostnega sklada EU poplave v Romuniji, Bolgariji in Italiji. Enotno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Peto. Poročilo KOH vzpostavitev povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi. Enotno glasovanje, poimensko glasujemo. Ne bojte kljub. Konec glasovanja. Sprejeto. V skladu s členom 197 eh, sem dobila zahtevo za podaljšanje mandata odbora taks do 30. novembra 2015, če ni nasprotovanja, je ta zahteva potrjena. Ne vidim nasprotovanja torej potrjeno. Poročilo Gardija za Bader Objal, predlog spremembe proračuna številka 1.2015, Evropski sklad za strateške naložbe, enotno glasovanje, poimensko glasujte, prosim. Ne bo teklo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ista poročevalka, predlog spremembe proračuna številka 2015, odzivanje na migracijske pritiske, enotno glasovanje, poimensko prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa prehajamo na glasovanje o poročilu Nikolson, pregled izvajanja svežnja ukrepov za mleko. Izvolite, želite besedo. Es eh, una cuestión de aclaración, porque es una enmienda lo suficiente. Gre za predlog spremembe, ki je zelo pomemben, pa ne vemo, kaj pomeni. Gre za predlog spremembe 2022 in želimo, ali ta odstavek res pomeni za ali proti mlečnim kvotam. Naj mi to prosim nekdo pojasni, kaj ti od tega je odvisno, kako bomo glasovali. Nadaljujemo z glasovanjem. Odstavek šest, prvotno besedilo za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 9. Prvotno glasovanje. Eh, prvotno besedilo za? Proti? Vzdržani? Ja, preverimo. Torej, odstavek 9. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10. Prvotno besedilo. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Odstavek 15. Prvotno besedilo. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Odstavek 22. Prvotno besedilo. Poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 24. Prvotno besedilo za. Proti. Vzdržani. Ni najbolj jasno. Bomo preverili. Odstavek 24. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. Odstavek 26, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, dokaj jasno, predlagam, da preverimo, torej odstavek 26, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto odstavek 36 prvotnega besedila za proti zdržani sprejeto. Odstavek 47 za proti zdržani sprejeto. Odstavek 53 za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 54 prvotno besedilo za proti vzdržani vzdržani. Mislim, da ni sprejeto, ampak preverimo. Odstavek 54. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 62, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 66, poimensko, Glasujte, prosim. V teku. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 68, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 69, prvotno besedilo, poimensko, prosim, glasujte. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 70, prvotno besedilo, podelih prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za proti, zavrnjeno. Odstavek 72, prvotno besedilo za proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava je, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji kot celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Zahradil. zunanje vpliv trgovinske in naložbene politike zunaj EU. Ja, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. No, ne vem, če nisem prav razumela ali pa sploh nismo organizirali minute molka za žrtve nedavnih terorističnih napadov dva človeka v tej dvorani sta to zaprosila. Mislim, da si pa že lahko privoščimo eno minuto za to, da organiziramo minuto molka. Sploh ne gre za to, ampak če ustrajate vsekakor, predlagam zdaj. hvala lepa torej poročilo zahradil tu je predlog eh, nadomestitve resolucije in sicer na predlog skupine GUE. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Torej, prehajamo na glasovanje. Najprej odstavek 9. Za? V dveh delih se upravičuje predsedujoča. Prvi del za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti? Vzdržani mislim, da je zavrjeno, ampak raje preverimo. Torej, drugi del odstavka 9. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o resoluciji v celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. konec glasovanja, sprejeto. Poročilo gospoda Nuna Mela, sektor sadja in zelenjave od reforme leta 2007, najprej odstavek 18, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 59, prvotnega besedila za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 60, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji nebe celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Ljubate klop. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Prehajamo na